gospod predsednik. Otvaram posedenje, koležanki in koledzi. Začenjamo z zasedanjem. Gospod predsednik, vi ste odlični predsednik Evropskega parlamenta, ampak vseeno bi želel protestirati proti tistim, ki načrtujejo naše delo. Že od prejšnjega tedna vemo, da bo danes malo točk na dnevnem redu. Ne vem, zakaj nismo dovolj prožni in uh, bi nam dali dalj časa za govor. Kolega je brok, nistalo in tako naprej, bi gotovo pet minut ali deset minut želeli govoriti in na ta način sebinsko prispevati k naši razpravi. To bi bilo bolj uh, trezno. Prosim, glede na to, da je veliko kolegic in kolegov, ki danes želi spregovoriti, bodite bolj prožni. Hvala. Bardzo, eh, kolego, bjore, Najlepša hvala, gospod Poselt. Sem si zabeležil vaše besede in tudi zelo resno bom vzel te vaše pripombe. Podpredsednik Rovček je tudi z nami v dvorani, čez nekaj trenutkov bo prevzel predsedovanje. Zagotovo bo poslankam in poslancem dal besedo na voljo toliko časa, kolikor bo to le možno. Verjetno vam ne bo dodelil pet minut, ampak recimo tri minute na mesto dve. Že to je velika razlika. Včasih je tri minute celo preveč. Namreč mi lahko v prvih dveh minutah stvari tako natančno povemo, da spoh ne moremo več govoriti dlje kot dve minuti. Če kar začnemo. President. Gospod predsednik, vi ste res dober predsednik, vsi to vemo, ampak vseeno vas prosim, da